povsem podpira to, kar je povedal. Mislim, da ne bo nikakršnih uh, ovir uh, za izvolitev teh kandidatov. Hvala, s tem je razprava zaključena. Kot naslednja točka na dnevnem redu sledi skupna razprava o bananah. Gre za priporočilo gospe Balcani o sporazumu o trgovini z bananami, potem gre za poročilo gospe Balcani o razveljavitvi uredbe sveta o tarifnih stopnjah za banane. Poleg tega pa imamo tudi vprašanje za ustni odgovor z razpravo komisiji in svetu o sporazumih o trgovini z bananami. Gre za vprašanje odbora za mednarodno trgovino. Gospa Balcani kot uh, avtorica obeh poročil in tudi v uh, Eh, imenu odbora za mednarodno trgovino eh, bo prva dobila besedo. Eh, nekaj časa za govor bo imela na začetku razprave, nekaj na koncu. Najprej dobite besedo za šest minut, gospod Belcan, izvolite. Grazie, presidenti, kari kolegi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kolegi in kolegice, Evropski parlament je bil pozvan naj poda svoje mnenje o dveh sporazumih, ki sta bila sklenjena z ZDA in enajstimi državami Latinske Amerike. Te sporazumi so bili eh, sprejeti zato, da bi eh, zaključili dolgotrajen spor, eh, v katerem je bila Evropska unija prisiljena zagovarjati se pred svetovno trgovinsko organizacijo. Eh, Evropska unija je bila v slabem položaju. Gre za občutljivo vprašanje, kajti gre za načelo nediskriminacije v okviru STO. Eh, Evropa naj bi kršila to načelo nediskriminacije, ko je omogočila preferenčno obravnavo eh, evropskim bananam in bananam iz držav AKP. Obstaja torej nekakšen dvojni sistem, en sistem za države AKP ta pristopa se je razlikoval od pristopa k drugim tretjim državam. Ta dvojni sistem je omogočal državam, da so izvažale banane na trg Evropske unije, ne da bi plačevale kakršne koli dejatve. E, drugačen režim je, ležal, je veljal za druge tretje države, ki so morale plačevati e, dejatve v višini preko 170 evrov na tono. S tem sporozumom smo zdaj dosegli ravnovesje za obdobje tej skupini držav. Ravno tako pa na ta način eh, varujemo pravice držav AKP, ki so ranljive in občutljive. Ohranjamo njihovo pravico, da izvaža banane na evropski trg brez plačevanja carin. Usporedno s tem tretje države, ki so podpisale ta sporazum, bodo lahko izvažale na Evro svoje banane na evropski trg še naprej bodo plačevale eh, tarife, ampak v obdobju od 2011 eh, do 2017 se bodo te tarifne stopne postopno znišale od 176 evrov, ki jih trenutno plačujejo, na 114 eh, evrov ob koncu tega obdobja. Kaj je najpomembnejše pri tem sporazumu, poleg dejstva, da bo Evropska unija končno uh, Eh, delovala skladno z zavezami, ki jih je sprejela, ko je se je pridružila svetovni trgovinski organizaciji. Evropska unija bo sedaj lahko ponovno spostavila svojo vrodostojnost. Poleg tega pa so ti sporazumi eh, pomembni za eh, države AKP, za države v razvoju, kajti v okviru teh sporazumov imamo v načrtu tudi nove instrumente finančne podpore za pomoč tem državam. Ti finančni ukrepi bodo omogočili državam AKP, da bodo vlagale v gospodarsko diverzifikacijo, da se bodo lahko oddaljile zgolj od proizvodnje banani in da bodo na ta način ukrepile svoja gospodarstva. Ta, ti ukrepi v višini 190 milijonov evrov so načrtovani za obdobje do, od zdaj do 2013, vsaj za enkrat. Mislim, da so ti sporazumi konstruktivni, ne samo zato, ker rešujejo spor v katerem je eh, Evropska unija izgubljala in eh, ki bi lahko pomenil, da bi Evropska unija morala plačati kazni. Hkrati ta sporazum omogoča uravnovešeno rešitev, ki istočasno kaže spoštovanje do držav AKP. Hkrati pa eh, spoštujemo tudi proizvajalce v Evropski uniji v najbolj oddaljenih regijah, ki jih ne moremo prepustiti eh, kruti konkurenci. Eh, Zato priporočam, da Evropski parlament podpre ta sporazum. Prosim eh, tudi eh, komisijo, da eh, se zaveže, da nam bo čim hitreje predstavila presojo vplivov teh sporazumov. V času od zdaj do 2020 moramo videti, kako bo ta sporazum vplival na države AKP. Eh, tudi eh, gospodarstva Evropske unije, eh, ki so vezana na proizvodnjo banan, morajo biti vključena. Preden se iztečajo spremljevalni ukrepi za banane, je potrebno pripraviti to presojo vplivov, zato res prosim komisijo, da presojo vplivov pravi preden, eh, vsaj leto in pol preden se istečejo spremljevalni ukrepi za banane, tako da bomo lahko pravočasno pripravili dodatne instrumente, če bo to potrebno v podporo tem državam. Ne želimo. Eh, da bi se eh, države AKP počutile prepuščene sami sebe. Potrebujejo podporo za to, da bodo lahko omilile potencijalne negativne učinke teh trgovinskih sporazumov. kaj ti večji uvoz eh, banan iz tretjih držav bo nedvomno vplival tudi na njihove cene, na njihov dostop do evropskega trga. Gre torej za občutljivo vprašanje, ampak vendarle upam, da bomo našli neko rešitev, eh, ki bo kazala tudi spoštovanje do držav AKP. Tekom dolgih razprav, ki smo jih imeli v odboru INTA, smo vse čas poskušali kar najbolj upoštevati eh, države v razvoju eh, AKP in upam, da smo našli ustrezno in uravnovešeno rešitev. Eh, želim si, da bi komisija in svet tudi ustrežno nadzorovala učinek teh sporazumov na delovanje podpornih ukrepov in upam, da bomo te spremljevalne ukrepe podaljšali oziroma ukrepili v prihodnje, če bo to potrebno. Najlepša hvala. Zdaj pa je v imenu sveta. Gospod Džeri, izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, spoštovana gospa Balcani. Najlepša hvala za eh, priložnost, da tudi mađarsko predsedstvo spregovori o tem zelo pomembnem vprašanju, kar zadeva svetovno trgovino in tudi kar zadeva solidarnost. Eh, veliko čast mi je, da lahko odgovorim na vprašanje gospoda Morere, predsednika odbora za mednarodno trgovino in da se lahko odzovem na pomislike, ki jih je izrazila gospa Balcani. Zdaj pa, če dovolite, bom nadaljevala v mađarščini. Svet se zaveda dejstva, da ima proizvodnja banan velik socialen in gospodarski pomen v regijah v Evropski uniji, ki banane proizvajajo, da, da to omogoča preživetje marsikomu. E, zato je nedvomno potrebno ponovno preučiti spremljevalne ukrepe 18 mesecev, preden se ta svežen ukrepov izteče. E, Poslanci in poslanki nedvomno veste, da eh, so za presojo vplivov in eh, podobne ukrepe, da je za to pristojna komisija in ne svet. Eh, enako velja tudi za presojo vplivov, ki jo omenja vprašanje za ustni odgovor. Spremljevalni ukrepi za banane pomenijo, da moramo spremeniti eh, pravila v korist držav prejemnic in svet. Tukaj računa na plodno sodelovanje Evropskega parlamenta, zato da bomo razrešili medinstitucionalno vprašanje, ki povzročajo zamude pri sprejemanju teh pravil. Kar zadeva dodelitev sredstev v okviru spremljevalnih ukrepov, svet tukaj podpira osnutek. Uh, uredbe v, o spremljevalnih ukrepih za banane, oziroma je, eh, je to podprl v prvi obravnavi. Tukaj so opredeljeni eh, jasni kazalniki in kriteriji, eh, ki vključujejo obseg trgovine z bananami za Evropsko unijo, pomen proizvodnje banan v gospodarstvu države AKP in pa vključen je tudi, vključena je tudi splošna razvitost države. Komisija je 24. septembra lani predložila osnutek uredbe, eh, ki naj bi opredelil eh, kmetijske ukrepe za najbolj oddaljene regije Evropske unije. Trenutno ta predlog preučujejo službe sveta, kar pa zadeva prosto trgovinski sporozum s Kolumbijo, Perujem in Srednjo Ameriko. Eh, ter kar zadeva eh, tarife za banane, ki jih je izpogajala komisija v okviru teh sporazumov. Glede tega lahko povem, da svet zaenkrat še ni oblikoval svojega mnenja in da vam ne morem podati uradnega stališča. Pogajamo se tudi z ansko skupnostjo, s katero poskušamo skleniti eh, medregijski sporazum. Leta 2008 pa so se ta pogajanja ustavila, ker se anska skupnost ni uspela dogovoriti o poglavju o trgovini. Leta 2009, januarja 2009, smo ponovno začeli pogovore z Bolivijo in s Perujem z namenom vzpostavitve prostotrgovinskega spor, sporazuma. Julija 2009 je Ekvador nehal sodelovati, a pogovori s Perujem in Kolumbijo pa se nadaljujejo. Komisija je zaključila eh, pogajanja s Perujem in Kolumbijo 1. marca 2010. Druge članice anske skupnosti, vključno z Ekvadorjem, pa imajo možnost pridružiti se temu sporazumu. Ekvador je že uradno signaliziral eh, svojo pripravljenost nadaljevati s pogajanjem, pridružiti se temu sporazumu. Če se bodo pogajanja z Ekvadorjem nadaljevala, eh, potem mora raven zavez, kar zadeva tržni dostop odražati eh, ambicije eh, zavez, ki, jih ki ste jih bile pripravljeni dati Kolumbija in Peru. Prosim poslance in poslanke, da podprejo te sporazume in prosim, da glasujete tudi za preklic eh, uredbe o tarifah za banane. Računam na vašo podporo. Najlepša hvala, gospa Džeri v imenu komisije dobi besedo pristojni komisar, gospod Čološ, izvolite. Merci, madame la président, madame la ministre. Gospa predsednica, gospa ministrica, gospa Balcamni, drage poslanke in poslanci, vesel sem, da lahko ugotovim, da so glavni vidiki in usmeritve predloga komisije o bananah eh, pozitivne. Eh, Eh, sprejete. In eh, ko je gospa Balcani predstavila eh, kontekst, je to postalo tudi jasno. Torej, komisija podpira tudi mnenje poročevalke. Dejstvo je, da ženevski sporazum iz leta 2009, da je o bananah zelo pomemben, gospa Balcan je tudi jasno predstavila razloge. Dejstvo je, da bodo ti sporazumi tudi končno prinesli mir na tem eh, področju in tudi eh, razvojni proces iz duhe se bo pospešil in še naprej bo eh, trg banan v Evropi stabilen, predvedljiv. Naj odgovorim na najpomembnejša vprašanja eh, poročevalke, kot eh, tudi drugih poslancev in poslank, kot tudi seveda iz resolucije, ki je del svežnja. Torej, podpora evropskim predelovalcem. Torej, dejstvo je, da bo eh, še naprej eh, poskrbljeno za preživetje te proizvodnje v regijah na obrobju Evropske unije in septembra 2010 je tudi komisija razložila posledice ženevskega sporazuma in te posledice so že bile vključene eh, v režim za banane iz leta 2006. Ehm, načrtovala se je večja liberalizacija in zaradi tega eh, smo tudi povišali proračune eh, za to področje. Mi smo namreč eh, seveda upoštevali znižanje tarif eh, in vse posledice tega. Komisija jasno uh, sledi uh, posledicam tega sporazuma na trgu in če bo potrebno, bomo tudi sprejeli ukrepe za to, da omilimo učinke. Uh, kar zadeva eh, položaj predelovalcev banan. Eh, stvari seveda niso eh, specifične za njih. Tu gre za. Eh, vprašanja po razdelitve eh, dodane vrednosti v predovalovalni verigi in v tem smislu smo tudi v okviru reforme skupne kmetijske politike eh, pripravili predloge, kjer bo okrepljena uloga pridelovalcev v tej verigi in tudi njihove pogodbene Eh, možnosti se bodo s tem povečale. Eh, odgovornost eh, komisarja za kmetijstvo je seveda tudi omejena, je pa kar nekaj komisarjev, ki imajo vpliv na to področje in zaradi tega imamo tudi skupino na visoki ravni, ki ima nek program in v naslednjih mesecih in letih bo ta skupina poskušala najti eh, odgovore na vprašanja eh, preglednosti v tej verigi in vsekakor bodo pač eh, največjo korist imeli pri do. Lovavci. Potem pa uh, finančna sredstva za spremne ukrepe v sektorju banan v državah AKP. Um, predlog uredbe ki eh, opredeljuje to področje, je 21. oktobra eh, bil potrjen v eh, Evropskem parlamentu. Eh, tu gre za porazdelitev teh sredstev in eh, vaše kriterije že spoštujemo. Eh, komisija je pri tej tematiki ki tesno sodelovala, plodno sodelovala z Evropskim parlamentom in našli smo tudi dobre kompromise o tej točki. Načrtovana uh, uredba za Eh, te države, eh, s katero naj bi pomagali državam AKP, je bila tudi potrjena v Evropskem parlamentu in predvi, ta predvideva tudi neko evaluacijo, oceno eh, situacije in trgov v teh državah pred koncem tega programa. Zaradi, na podlagi tega lahko ugotovimo, ali so potrebne spremembe, prilagoditve kar zadeva uh, analizo učinkov uh, na uh, pridelovalce banan v, eh, na skrajni periferiji Evropske unije do leta 2020. Torej, tu moramo seveda natančno ugotoviti, kakšni so učinki, vendar mnoge države na svetu, ki proizvajajo banane in kjer je banana tudi osnovni proizvod, eh, potrebujejo te študije, to je zelo kompleksna študija. In pri tej študiji, pri tej raziskavi eh, bomo uporabili tudi eh, podatke in izsledke raziskav, s katerimi že razpolaga komisija in ob koncu glede eh, pogajanj o eh, svobodni menjavi z eh, latinsko-ameriškimi državami, eh, torej Kolumbija, Peri, eh, eh, Srednja, Amer eh, Srednja Amerika, s temi smo že govorili, Kolumbija, In tudi druge anske države so pravzaprav eh, že pripravljene eh, na sodelovanju in Ekvador je tudi eh, prosil, da se vrne k pogajalski mizi ekvadorske oblasti in komisija eh, sedaj preučujejo možnosti in za sklenitev ustreznega sporazuma. Toliko v zvezi z vprašanji, ki ste jih izpostavili. Nekoliko dolgo sem govoril, vendar eh, na ta način sem že na začetku hotel dati odgovore v zvezi s tem vprašanjem. Najlepša hvala, gospod komisar. Kot poročevalec odbora za razvoj dobi besedo gospod Görens za tri minute. Le, eh, hvala lepa, gospa. Eh, predsednica. Dobro, obstaja načelo nediskriminacije v mednarodni trgovini, eh, vendar v praksi so stvari drugačne. AKP eh, ne plačuje eh, carin eh, na banane, ki jih eh, uvaža v Evropsko unijo, to je v skladu s sporazumu. Države, ki, niso, ki ne spadajo med AKP, plačujejo 176 evrov na tono in to se bo zmanjšalo na 141. S tem se seveda tudi eh, spreminja Situacija A države AKP, ki so bile bolj zaščitene, bodo manj zaščitene. Mene zanima, ali bi komisija lahko ravnala drugače. Moj odgovor je jasen. Ne, druga, druge možnosti ni bilo. Če bi komisija zavrnila ta pogajanja, bi vprašanje uredili na sodišču. Uh, znotraj svetovne trgovinske organizacije in rezultat bi bil drugačen kot eh, je rezultat pogajanj. Morda ta dogovor ni najboljši. E, jaz sem torej e, zadovoljen eh, s tem eh, in jutri bom pripravil tudi poročilo v drugi obravnavi in imel bom določene pripombe v zvezi s tem. Eh, slišal sem tudi odgovore gospe, tudi na vprašanje gospe Marije Deles, ki jo skrbi proizvodnja eh, banan eh, v eh, prekomorskih regijah, v ultrapernih regijah. 140 eh, eh, evrov, to seveda še ni konec, eh, to še ni najnižja vsota, najnižji znesek ta uh, znesek se bo v pogajanjih še uh, zniževal uh, na 75 evrov in mi moramo upoštevati seveda nediskriminacijo in hkrati moramo spremljati uh, tudi uh, padanje uh, teh uh, zneskov. Mislim, da je parlament uh, tu bil uspešen. Mislim, da je parlament eh, predlagal novosti, naprimer eh, eh, revizijo, ne revizijo, pravzaprav pregled učinkov eh, 18 mesecev pred eh, iztekom eh, sporazuma, vendar to seveda tudi pomeni, da tema ne bo tako hitro končana. Najlepša hvala. Zdaj pa sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin. Najprej gospa Andrikene za skupino Evropske ljudske stranke. Gospa predsedujoča, v imenu Evropske ljudske stranke pozivam Evropski parlament, da poda zeleno luč temu zelo pomembnemu sporazumu. Prepričani smo, da bomo na ta način olajšali potek pogajanj iz Duhe in da bomo dali tudi zagon dvustranskim pogajanjem z državami Merkosur o prostotrgovinskem sporazumu. Pozdravljamo se splošni trend liberalizacije svetovnega trga z bananami. Eh, to vključuje tudi trenut, tako trenutni sporazum STO, kot tudi bilateralne sporazume z južnoameriškimi in srednjeameriškimi državami, potencialno nekega dne z Merkosurjem. Tudi predlog resolucije je po zaslugi poročevalca zelo uravnovešen, sploh eh, ker smo pač poskušali v največji meri upoštevati tako potrebe držav AKP kot eh, naših lokalnih proizvajalcev. Eh, ko se približujemo večji liberalizaciji svetovne trgovine z bananami, moramo poskrbeti, da Eh, ne bomo uničili industrij in sektorjev, ki so tradicionalno igrali pomembno vlogo v Evropi v določenih regijah. To velja za Kanarske otoke, Gvadalupe, eh, Madeiro, Azure in tako dalje. Upamo, da bo komisija upoštevala te naše pomisleke in da bo sprejela ustrezne ukrepe, da bo prilagodila podporne ukrepe za evropske proizvajalce da jim bo eh, namenila ustrezna sredstva in eh, eventualno sprejela tudi druge ukrepe, eh, s katerimi bo zagotovila, da poleg liberalizacije svetovnega trga bodo tudi evropski proizvajalci lahko ostali na trgu. Dobra priložnost za to bo že razprava o naslednji evropski finančni perspektivi. Najlepša hvala. Najlepša hvala. za skupino socialistov in demokratov eh, je bil predviden gospod Tirolja, ki pa ga ne vidim v dvorani. Zato dam, dajem besedo naslednjemu govorniku socialistov in demokratov, to je gospod Arzenes. Izvolite. Imate dve minuti. Eh, eh, hvala lepa um, republike, ba, za, ki pridelujejo banane, so znan pojem. To so države, uh, kjer delujejo oziroma obvladujejo celotne dežele ogromna podjetja, ki gojijo banane. In praktično izvajajo lahko tudi državne udare v teh državah. Uh, se še naprej nadaljuje proizvodnja banan. Hkrati se uničuje okolje, sekajo se gozdovi, delovni pogoji so še vedno katastrofalni, porabljajo se pesticidi, ki so v EU prepovedani. To so običajni načini dela. In na osnovi multinacionalk 90% trga obladuje samo ena sorta, čeprav poznamo veliko različnih sort banan. Imamo torej eh, opraviti z monokulturo, ki jo eh, ogrožajo različne bolezni. Podporni ukrepi za države AKP so prav gotovo zelo eh, pomembni. In Eh, pomembno je spodbujati eh, proizvodno v teh državah, ki so zelo revne. Evropska unija je največji trg z bananami na svetu eh, in torej tudi zelo dobičkonosen trg. Ta multinacionalna podjetja obvladujejo trg, poskušajo ga popolnoma obvladati in izpodriniti male proizvajalce. In na to moramo biti pozorni. Uh, in prosim komisijo, da je tu pozorna, eh, da se spoštujejo določena evropska pravila eh, za to, da multinacionalke ne bi zlorabljale svojega obladovalnega položaja in da ne bi izvajale pritiske na vzdolj na račun proizvajalcev. Eh, ti karteli nenehno zvišujejo svoje profite na račun proizvajalcev. Hvala. Hvala, gospod Arsenis, za. Eh, Selene, gospa Gres, Katrin, za eno minuto. To eh, gre za potrditev trgovinskega sporazuma na področju banan, eh, bi zeleni se opredelili proti. Tu se krepi pozicija multinacionalk iz Amerike, ki kontrolirajo več kot 80 odstotkov eh, svetovnega trga. Potrditev tega sporazuma bi eh, bila v škodo eh, držav AKP, skrajno oddaljenih eh, evropskih regij in podobno. Mi potrebujemo radikalno reformo mednarodne trgovine, eh, s katero bi eh, zagotovili razvoj lokalne proizvodnje v korist vseh. Finančni ukrepi, s katerimi želijo podpreti pridelovalce, niso zadostni. Ni dovolj, da se opravi Eh, presoja učinkov, študija učinkov, treba je eh, tudi eh, poskrbeti za razvoj teh gospodarstv in tržne, trajnostnega gospodarstva. V imenu GUE NGL gospod Varo. Hvala lepa, gospa predsednica. Zame ta sporazum ni pozitiven. Tu so Eh, mali predelovalci iz eh, AKP-ja in Evropske unije eh, pravzaprav talci velikih multinacionalk. Mi se moramo zavedati, da je ta sporazum tudi usilila svetovna trgovinska organizacija. Mali predelovalci iz AKP-ja in iz krajno oddaljenih regij niso dovolj pomembni za njih, ne za eh, vodje v Latinski Ameriki, ne za Evropsko unijo. Eh, potrebna je reforma banan, eh, tako kot tudi sladkorja. E, vendar e, tu gre za gibanje proti velikemu svetovnemu e, trgu, ki pravzaprav ne koristi mali, ki uničuje male in tu moramo biti previdne. Nadomestila ne morejo preprečiti izničenja malih e, predelovalcev in tudi ne morejo omogočiti pravega razvoja državam AKP-ja, ki sodijo med najbolj revno. Ta sporazum in pogajanja iz Dohe Eh, je treba tudi upoštevati eh, v eh, kontekstu varstva okolja, ohranjanja življenskega nivoja iz prebivalstva in to moramo storiti na drugačen način. Hvala, sedaj pa za IFD, gospod Kempel Bellerman. Gospa predsedujoča. Banane so povod za vojno. E, Evropska unija je 16 e, let borila vojno proti drugim državam in je zdaj spektakularno zgubila. Izrečena je bila ogromna denarna kazen pred STO in prisiljena je bila opustiti svoje nezakonite tarife. Zgolj zaradi protekcionizma, ki je v središču Evropske unije, tokrat smo pač poskušali zaščititi francoske kolonije. In eh, ta banana, ki sem jo danes kupil v Evropskem parlamentu, eh, je nezakonita, ni skladna z evropskimi pravili, kar zadeva dolžino, širino in kar zadeva eh, njeno obliko, kaj se dogaja. Potrebno je vprašati pri takem protekcionizmu in pri takih bedastih pravilah, ali je Evropska unija posem nora ali so izgolj banane škodile. Hvala. Dank das Wort für die Frau. Hvala. Za neodvisne poslance, gospa Stasen. Hvala, gospa predsedojoča. Že desetletja Evropska unija vodi protekcionistično trgovinsko politiko za banane. Um, z različnimi eh, dajatvami eh, naj bi določene banane odvračali od tega, da bi lahko prišle na trg v korist drugih. Eh, VTO je to že večkrat grajala. Eh, in EU se vedno e, zauzema za svobodno trgovino e, in rada kaže na druge. Ko pa gre za samo EU, pa rada zamišlja na eno oko. Vse je dopustno e, toliko časa Eh, dokler eh, nerentabilno proizvajanje banan na zorih in na drugih otokih še naprej eh, poteka tako kot prej, čeprav se za to porabi zelo veliko davkoplačevalskega denarja, to radi sprejemajo. To je treba končati. Hvala. Sedaj ima besedo gospod Mato Androver. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Eh, ta banana prav gotovo ne prihaja z kanarskih eh, otokov. Dobro je, da se govori o bananah. Eh, kajti še enkrat je treba jasno povdariti, eh, da naj bi zaščitili proizvajalce skupnosti tudi iz Kanarskih otokov. Eh, Ženevski sporazum ni dobra novica za proizvajalce v skupnosti. Tu so vključeni vidiki, ki nujno ne zadovoljujejo kmetovalcev in proizvajalcev. Predlog odbora, predlog prihaja strani odbora za mednarodno trgovino, vendar pa ima popolnoma eh, drugačne kriterije. Eh, zato je treba videti, kaj je pozitivnega in kaj je negativnega. Eh, pozitivno je to, da se konča dolgoletni spor z VTO in da se mir ponovno vrne v panogo, ki zahteva stabilnost za prihodne delovanje. Proizvajalci eh, skupnosti iz ultraperifernih regij imajo zelo velike težave pri proizvodnji odličnih banan. To nima nič opraviti z proizvodnjo banan iz tretjih držav, eh, niti kar zadeva stroške, niti kar zadeva okoljsko politiko, eh, tudi ne glede uporabe pesticidov. Kmet kmetijstvo, to je treba podariti, eh, da je ta sporazum eh, škodljiv za proizvajalce skupnosti. Opraviti imamo z um, velikim znižanjem um, tarif in zato, gospod komisar, ob vsem spoštovanju moram povedati, eh, da nisem mnenja, Eh, da je bila leta 2006 ta redukcija eh, tarif že predvidena. Eh, leta 2006 ni bilo mogoče predvideti, da se bodo tarife spustile na 75 evrov, tako kot je to sedaj predvideno. Zato potrebujemo uh, Eh, presojo učinkov in finančni viri morajo biti ažurirani, eh, kajti teh 75 eh, evrov na tono, to je bilo že zelo nizko takrat, ko je bilo to uvedeno. Proizvajalci ne zahtevajo nič, kar ne bi bilo upravičeno, mi jih moramo zaščititi. Hvala. Ali vas lahko prosim, da vzamete slušalke. Najlepša hvala. Prosili ste za besedo z, modrojska, z modrim kartonom. E, če želite e, besedo pod postopku catch the eye, potem to naredite z roko. E, domnevam, da niste želeli prekiniti govornika in zastaviti vprašanja. Dobro, naslednja govornica je Catherine Staller za eno minuto. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, osredotočila bi se na banane iz pravične trgovine. Eh, pomen trgovine z bananami za karibske narode je ključnega pomena in čeprav smo namenili 260 milijard evrov za države izvoznice AKP, eh, se moramo tega lotiti. Če je kdo videl, kako se obravnava ljudi, ki delajo v tem sektorju, sploh strani velikih multinacional, bi bil nedvomno zgrožen na tem, kako te ta podjetja delajo s svojimi delavci in zato je tako pomembna pravična trgovina z bananami, sploh za manjše proizvajalce in za boljšo obravnavo delavcev. Banane so najljubše sadje na škotskem in moji volilci želijo vedeti, da je tisto, kar je do proizvedeno po najvišjih standardih in z največjo skrbnostjo. Pozivam kolege, da se potrudijo in kupujejo zgolj banane iz pravične trgovine. Eh, če jih ne bodo našli v svojem supermarketu, naj se pritožijo. Eh, potrebno je ukrepati za to, da bomo pomagali ranljivim delancem in najbolj ranljivim državam na svetu. Hvala. Hvala. Naslednji govornik je gospod Lavija, minuta 30. Spoštovana predsedojoča, drage kolegice, dragi kolegi. Bilateralni trgovinski eh, sporazumi se pogosto sklepajo na račun evropskih eh, proizvajalcev eh, ki trpijo zaradi liberalizacije uvoza. Znižali naj bi carinske stopnje za latinskoameriške banane in ta sporazum naj bi pomiril konflikte, po drugi strani pa spravljajo težave evropske proizvajalce banan. Znižanje tarifnih stopen, kar je bilo izpogajano za Latinsko Ameriko in podpora AKP državam, spremljalni ukrepi za evropske banane. Uh, Eh, kljub eh, vsemu bo to eh, ogrozilo evropsko konkurenčnost. Današnja podpora proizvajalcem banan v EU je bila zagotovljena v okviru posej leta 2006. Takšen sporazum še ni bil upoštevan, zato se mi zdi primerno, da pozovem sve, da razmisli o tem, ali ne bi potrebovali specifičnih instrumentov in sredstev za finančno podporo proizvajalcem banan in da bi oblikovali kompenzacijo za možno škodo, ki bi izhajala iz teh sporazumov in ustreznemu znižanju carinskih stopenj. Eh, teh eh, sredstev seveda ne moremo vsakoletno eh, zbirati. Najti moramo neko stabilno rešitev za to, da bi lahko ustvarili ustrezne razmere. Sedaj pa gospa Kristinger za minuto 30. Hvala, gospa predsedojoča. Po leta dolgem prepiru med EU in latinskoameriškimi proizvajalci banana na drugi strani imamo sedaj, zahvaljujoč sporazumu, opravljen pomemben korak. Ta eh, sporazum je prav tako pomiril konflikt pred eh, STO-jem. Eh, vendar pa ne smemo eh, postiti v nemar generalne situacije vizavi AKP državam. Eh, to je treba nadzorovati in po potrebi okrepiti. Pomembno je ocena eh, stanja oziroma presoje učinkov, kar zahteva Evropski parlament. Ta podpora je seveda zelo pomembna, vendar pa ne sme priti do prerasporejanja v okviru Evropskega proračuna, kajti zelo pogosto je že prihajalo do tovrstnih Eh, preslojevan in eh, prerasporejen na eh, škodo drugih postavk. Vseeno ali gre za razvojni sklad ali pa tudi za druge sklade, za kmetijski sklad, o katerem poteka razprava. Evropski parlament mora izraziti svojo odgovornost vizavi AKP državam in področjem v obrobnih legah in tudi konsekventno delovati. Za enim očesom gledam tudi na bogajanja iz Dohe. Očitno je prišlo do ustreznih pre mikov eh, in še pred 2012 eh, naj bi eh, prišlo do zaključka teh pogajanj, moramo pa še pogledati seveda, če bodo besedam sledila tudi dejanja. In videli bomo, kako bo to prispevalo k izboljšanju celotnega sežna. Hvala, gospod Kili, za eno minuto. Uh, a few weeks ago, Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, pred nekaj tedni smo noreli okrog e, čebel, zdaj norimo okrog banan in sploh specifično okrog tega sporozuma. Kot vidite, je prišlo do mešanih odzivov in to ni nobeno presenečenje. Seveda to prinaša koristi sploh tistim, ki proizvajajo banane, ampak obstaja tudi pomisleki, pomisleki o vplivu na okolje in še posebej pomisleki o vplivu na okolje. Eh, proizvajalce znotraj Evropske unije. Mislim, da je to zelo pomembno upoštevali, kaj ti končna odgovornost kakršnega koli telesa ali katere države eh, je, da najprej poskrbi za svoje proizvajalce. Le na ta način lahko potem ponudimo prijateljsko roko drugim. Eh, tudi kar zadeva sporazum z Merkosurjem, marsikdo misli, da bo to pomenilo diskriminacijo in propad govedoreje v Evropski uniji. To velja tudi za mojo državo, zato moramo biti previdni. Seveda smo lahko prijateljski, ampak ne za ceno lastnih proizvajalcev. Hvala, sedaj pa prehajamo na eh, postopek Catch the Eye. Najprej dajem eh, besedo gospodu Teželu za eno minuto. Eh, hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, v tem prostoru sem že enkrat eh, povedal in to ponavljam. E, eh, naprimer, e, eh, obrobna področja, kot je naprimer Madeira, e, Eh, nimajo nikakršne možnosti, da se zoprstavijo to vrstnim eh, sporazumom. Priznavamo torej takšne sporazume, vemo, da so nujno potrebni, vendar pa ti sporazumi prispevajo k temu, da nekateri izgubijo, drugi pa pridobivajo. Eh, in odmaknjena področja so prav gotovo tista, ki bodo izgubila. In komisija je danes ponovno poudarila, da eh, je že leta 2006 eh, ta razvoj bil predviden in da so bile predvidene ustresne kompenzacije. Vsi natančno vemo, eh, da je stopnja leta 2006 znašala 176, potem naj bi šlo to na 114 in kasneje na 75. Gospod Ferrera. Hvala, gospa predsedojoča. Na Sedaj se uh, trg za latinskoameriške banane na široko odpira, tako ali tako že obladujejo trg. Uh, to bo imelo zelo široke uh, posledice, delnosežne posledice. Uh, 600 tisoč eh, ton bo verjetno ogroženih, ogrožena bo eksistenca evropskih proizvajalcev. Eh, ne gre samo za vsebino tega sporazuma, zelo pomembno je, eh, da komisija zagotovi ustrezne podporne ukrepe, ki do sedaj niso predvideni. Potrebujemo ustrezen posej proračun, kajti ta ne zadošča pri spogajanju tega sporazuma ni bilo upošteno zahtevano, eh, kakšne eh, učinke bo to imelo v okviru Evropske unije. Eh, če podpremo ta sporazum, to pomeni, da bo to imelo daljnosežne posledice in mi se ne moremo kar tako opredelevati in tega sprejemati. Predsedujoča pravi, da je postopek HDI omejen na eno minuto in kolegice in kolegi morajo uh, upoštevati, da uh, prispevkov ne morejo razširiti na ta način, da hitreje govorijo v omejenem času. Sedaj pa dajem eh, besedo gospodu uh, komisarju. In mislim, da smo kar na dobri poti, kar zadeva čas. Direktamo. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, poskušal bom odgovoriti na nekatera vprašanja, na nekatere točke, ki so bile izpostavljene. Eh, tu smo danes eh, govorili o razrešitvi konflikta in o večstranskem sporazumu. Z Latinsko Ameriko smo imeli bilateralne sporazume, to je drug kontekst. Tu je Evropska unija imela ofenzivni interes in mi smo tudi dobili eh, nekaj v zameno za to, kar smo mi ponujali. Potem pa vprašanje multinacionalk, ki imajo največji dobiček Eh, v teh državah. Seveda Evropska unija ne more odločati na mesto vlad v državah AKP, mi jim seveda dajemo na voljo eh, pomoči in marsikaj je mogoče narediti, če denar dobro porabijo. In isto velja za najbolj oddaljene regije, proizvajalke banan v Evropski uniji lahko bi vam pokazal številke. 2006 eh, smo imeli eh, pripravljeno ovojnico, pripravljena sredstva in opravili smo izračune. Eh, imeli smo pač predvideno znižanje tarif z 176 na 137 v letu 2009. In mi smo ugotovili, da bi se lahko eh, znižalo eh, vse celo na 79 evrov na eh, tono in mi smo dejansko predvideli sredstva za eventualne učinke. Mi smo torej že pripravljali proračun in proračun eh, leta 2006 je bil bistveno eh, višji eh, in ni ustrezal realni situaciji tedaj. Mi smo pravzaprav predvideli potrebne kompenzacije. E, treba je seveda eh, razpravljati o teh z vami in svetom eh, in morda bomo imeli pač druge kompenzacije, druga nadomestila, vendar marsikaj je že pokrito. Mi smo imeli tudi že mnoge razprave z. Eh, temi državami, vendar jaz sem imel na voljo že uh, številke. Uh, potem ste govorili o malih predelovalcih. V teh regijah in tudi v naših najbolj oddaljenih regijah imamo male predelovalce, ki jih je treba najbolj zaščititi. In tudi mi imamo na voljo denar, ki po, poseji, uh, eh, ki je na voljo prav za te. Um, male predelovalce, se pravi denar iz programa posebnih možnosti za oddaljene in otoške regije. E, to je denar namenjen temu sektorju. E, to je pomoč za prestrukturiranje in ob nadomestilih eh, obstaja pač ta denar in morda bomo v naslednjih letih dobili eh, nove rešitve za te male pridelovalce in morda bomo pa tudi znotraj programa posej našli boljše možnosti za izrabo tega denarja. Potem pa eh, koristnost eh, teh nadomestil predelovalci v najbolj udaljenih regijah so tudi eh, evropski državljani, so davkoplačevalci in zato se mi zdi normalno, da jih podpiramo v okviru, ki je upravičen. Pravite, da uh, uh, stvari uh, niso v redu, vendar če bi uh, banane uh, prodajali po najbolj uh, tržnih pravilih, potem si jih ne bi mogli privoščiti. Uh, toliko kot eh, zaključek, kar pa zadeva posej, še vedno sem pripravljen razpravljati o tem, kako bi lahko nadomestila, ki obstajajo, ustrezno uporabili, vendar mi moramo razpravljati na podlagi številk. Dejstvo pa je, da sporazum, ki ga imamo, pomaga in s tem smo pravzaprav odpravili zgodovinski konflikt. Hvala, sedaj pa dajem ponovno besedo gospod Žiri za svet. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospa poročevalka. Gospe in gospodje, gospod komisar, spoštovani poslanci in poslanke, zahvaljujem se komisarju, da se je odzval na številne pomisleke in da je odgovoril na nekaj vprašanj. Tudi sama se bom vrnila na nekaj vprašanj in pomislekov, ki so bili izraženi. Nekaj ljudi je spregovorilo o državah AKP, o novih eh, nadomestilih, o spremljevalnih ukrepih za banane. In eh, ta program obstaja ravno v ta namen. Eh, vsako leto je za to predvidenih 290 milijonov evrov. Eh, Kaj ti zavedamo se, da postopno nižanje tarif eh, predstavlja breme za države AKP? Kaj se bo zgodilo, če bodo tarifne stopne še naprej padale, če se bo liberalizacija nadaljevala? Govorimo o e, ženevskem sporazumu in Evropski parlament in svet bosta tista, ki boste odločila, ali želimo druge sporazume z anskimi državami eh, oziroma ali želimo spostaviti prosto trgovino s temi državami, kar zadeva banane. Gospod in gospodje, mislim, da je potrebno povdariti, da se s tem končuje 15 let trajajoč trgovinski spor ta dosežek bo okrepil položaj Evropske unije znotraj STO. Podobno velja tudi za pogajanja iz Dohe. Omenjenih je bilo še nekaj drugih pomislekov, solidarnost z najrevnejšimi državami. To seveda mora ostati na našem dnevnem redu vendar pa ta sporazum o trgovini z bananami in preklic direktive oziroma preklic uh, uredbe je tudi izredno pomemben in zato vas pozivam, da glasujete za in date svoje soglasje temu sporazumu. Hvala. Hvala, sedaj dajem še enkrat besedo poročevalki, gospi Balcani, za pet minut. Grazie, predsednik. Eh, hvala, predsedujoča, drage kolegice, dragi kolegi. Imam otis, da je ta razprava bila zelo zanimiva in da so se v njej ponovili no, pokazali pomisleki, ki so bili izrečeni že na sestankih odbora. Želim povdariti to, kar se mi zdi zelo pomembno in kar se dostekrat pozablja. E, ti sporazumi izhajajo iz konkretne zaveze Evropske unije kot članice Svetovne trgovinske organizacije. Tega ne smemo spregledati. To so sporazumi, s pomočjo katerih e, želi Evropska unija rešiti resen problem s pomembnimi državami. In uh, sicer uh, bi jo očitali uh, kršitev načel nediskriminacije. Gre za sporazum, ki naj bi prispeval k reševanju konfliktov na področju, ki ima daljnosežne učinke tudi v odnosu do drugih. Sedaj naj bi vzpostavili novo ravnovesje. In v resoluciji sem tudi eh, zapisala, da je potrebno eh, ravnati zelo previdno eh, vizavi državam, v katerih je ekonomska situacija težka. Učinki tega sporazuma bodo spremljani, to je zelo pomembno, predvideni so spremljevalni ukrepi. In njihov pomen se bo še povečal v povezavi z evalvacijo sporazuma in veseli me, eh, da tako svet kot tudi eh, komisija eh, ponavlja ta zaveze, da bosta tekoče spremljala situacijo in ukrepala s potrebnimi ukrepi. Program po sej je prav tako menjen v resoluciji in tudi razvoj tega programa je potrebno nadzorovati in sicer ali obstajajo odstopanja med načrtovanimi finančnimi sredstvi in dejansko eh, porabo. Evropski proizvajalci bodo torej vse to pozorno spremljali. In potem še druga točka, ki me navdaja z veseljem, je dejstvo, Eh, da se dela tudi na transparentnosti verige živil. Po eni strani imamo proizvajalce, po drugi strani pa imamo tudi distribucijo banan v okviru evropskih držav. Eh, torej, spremljati je treba ta eh, sporazum, učinkovito spremljevalnih ukrepov, produktivnost celotne bananine panoge, več transparence v oskrbo z hrano. Upoštevati je treba tudi distribucijo, ki ima bistven učinek na cene, ki jo praša eh, potrošnik in s tem na potrošnjo samo. In tega ne smemo pozabiti. Eh, tudi državljanje nas eh, plošno, kajti tudi oni so vključeni v to kot potrošniki. Treba se je lotiti obstoječe situacije. Eh, zaključek sporazuma za ZDA in latinskoameriškimi državami. Po mojem mnenju zasluži um, soglasje, zato ker so pomembno izhodišče za to, da lahko eh, začnejo delovati inštrumenti, ki so posvečeni trgu banan. In prav tako služijo interesom potrošnikov, naprimer preko ukrepov za večjo transparentnost oskrbe s hrano in eh, to bo nudilo zaščito tudi evropskim proizvajalcem, potrebujemo pa solidno osnovo in to pomeni eh, zaključek konfliktov v okviru STO-ja. Hvala, kolegica. Odbor za glasovanje ju, eh, o tem bo jutri ob 11.30. Sedaj gremo naprej.